standardov človekovih pravic eh, pri nekaterih podjetjih prišlo na dan. Eh, ravno tako pa je potrebno poštevati tudi določene standarde organizacije za delo. Najlepša hvala, sledi kolegica Gres za eno minuto. Najlepša hvala.